Eh, verjetno ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo. Poročilo Gardija Zabal. Znova poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Besedilo je torej sprejeto. Sedaj pa poročilo Zenalova. Dvigniti morate roke. Prejsmo spremembe ena. Kdo je za? Proti? Proti? Vzdržani. Zavrnjen. Toda eh, bilo je zelo očitno. Želite besedo sedaj? Kidem votul. Konec glasovanja raportul a fost uh, respins. Poročilo je zavrnjeno. Gospod Posvešilt dobi besedo. Hvala lepa. Nimam uh, volivne kartice. Uh, administrator mi jo je vzel in ne morem uh, vol glasovati. Čakam na nadomestno kartico. Uh,